za eh, dobro prihodnost. Gospe in gospodje, želim vas obvestiti o tem, da so me v četrtek eh, obvestili, oziroma Ivita Grigule me je obvestila, da, za, da je zapustila um, politično skupino IFDD e in uh, isti dan sem konferenco predsednikov obvestil o tem, da ta politična skupina ne uh, izpolnjuje pogoje po poslovniku, torej da bi bila politična skupina, kajti v tej skupini ni poslance vse, vsaj sedmih držav članic. S tem je ta politična skupina zgubila status politične skupine v Evropskem parlamentu. Bitte sehr, Abgeordneter. Prosim. Gospod predsednik. Äh, torej tudi če smo spremenili vrstni red, kako sedimo, želim ponoviti, da smo danes popovdan dobili podpis, da bo skupina EFDD še naprej ostala uh, uh, dejavna. Prejšnji teden so nas napadli, kajti ena od poslank uh, nas je zapustila, ampak to je bilo pod zelo čudnimi pogoji. Uh, In eh, vi ste jo spodbujali k temu in mislim, da to postavlja pod vprašaj tudi vašo neutralnost kot predsednik eh, Evropskega parlamenta. Zato eh, bi želel slišati od vas, da se to ne bo več zgodilo v prihodnosti in da boste ostali neutralni tako kot piše v naslovu vaše funkcije, da naj bi bili neutralni kot predsednik parlamenta. Hvala. Oblikovanje političnih skupin poteka na osnovi poslovnika Evropskega parlamenta. 32. člen predvideva, kako eh, se sestavijo take politične skupine. Če eh, ni eh, izpolnjen pogoj in sicer poslanci sedmih držav, potem politična skupina ne obstaja več. Parlament predsednika samo ugotavlja to dejstvo. To sem sporočil predsedni, konferenci predsednikov in nič več. S tem ste izgubili status politične skupine. Če bi se oblikovala nova politična skupina, so zato pri eh, predvideni Eh, predvidene določbe poslovnika in sicer poslanci iz sedmih držav morajo podpisati, da se pridružujejo taki politični skupini. Če se bo to zgodilo, mi to prosim sporočite in potem bom tudi sprožil ustrezne ukrepe in sicer na osnovi poslovnika. In samo to je moja naloga in tako tudi postopam. Kar zadeva sedežni red, to je eh, bilo sprejeto sklepom. Eh, konference predsednikov. Torej, zapisniki eh, z 18. septembra so na razpolago, ali kdo nasprotuje temu zapisniku. Ne, s tem smo ta zapisnik sprejeli. Gospe in gospode, gospa, gospode, gospa Izabela Levin je 3. oktobra bila imenovana za ministrico za razvoj na švedskem. Čestitamo.